Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo z najbolj intenzivnim in nedvomno najdaljšim delom sestanka. Izrekli se bomo o 1902 predlogih sprememb glede predloga proračuna za leto 2016. Hvala lepa splošnemu poročevalcu, poročevalcu za ostale razdelke. Hvala lepa za delo, ki ste ga upravili. Bili ste zelo skrbni. Zasedali ste praktično vse dneve in noči. Hvala lepa sekretarjatu, hvala lepa političnim svetovalcem, hvala lepa vsem tistim, ki ste nam omogočili, da smo v najboljših možnih pogojih pripravili ta proračun. Ogromno je še odprtih poti. Kaj se bo dogajalo v letu 2016, je praktično nemogoče predvideti. V prihodnjih dneh je moč pričakovati tudi kakšno spremembo k temu proračunu. kolegi komisarjev bo zasedal v sredo zjutraj. Sprejeli bodo predlog spremembe proračuna za leto 2015, to pa bo nedvomno vplivalo tudi na proračun za leto 2016, ko gre za prevzete obveznosti in plačila. Gospa Georgijeva, mimo grede, komisarka, ki je zadolžena predvsem za proračunska vprašanja je predlagala, da takoj po zasedanju kolegija komisarjev v sredo do povdne, proti koncu do podneva ali pa v sredo v začetku popovdneva pride sem. Če bomo z glasovanjem do takrat končali, predlagam dodatno sejo, na kateri bi se pogovarjali z gospod Georgijevo. ta sestanek bi lahko organizirali tudi v ponedeljek zvečer v Strasburu, ker pa smo časovno omejeni in gospa Georgijeva tudi. Želimo vsi, da bi nas pravzaprav v realnem času obvestilo o tem, kaj bo kolegi komisarjev predlagal svetu. Svet bo izrazil svoje mnenje 21. oktobra. Takrat bo tudi parlament lahko povedal svoje mnenje o tem migracijskem svežnju. Pravzaprav bi moral začeti z naslednjo informacijo. Videli ste dnevni red, ima kdo kakšen predlog? Gospa Garja Zaval. Hvala lepa, gospod predsednik. Glede na to, da ni bilo predlogov sprememb k spremenjenem predlogu proračuna številka 6, prosim, da to vključite na glasovalni seznam jutri do povdne. Uradno tega nismo uspeli več vključiti na dnevni red, zato ker je bil dnevni red že potrjen in razposlan, ampak glede na to, da načeloma nimamo nobenih težav s tem predlogom spremembe proračuna številka 6, bi glasovali jutri. Jutri ali pojutrišnjem. Nihče ne ogovarja. Tako da bo vaše poročilo predmet obravnave takoj po predvidenih glasovanjih o proračunu za leto 2016, glede na to, da ni predlogov sprememb in upam, da jih ne bo. Dnevni red smo s tem spremenili. Naj povem še, kakšne odločitve so sprejeli koordinatorji na sestanku 15. septembra in tudi danes konferenco predsednikov odborov smo zaprosili za dovoljenje, da pripravimo poročilo na lastno pobudo o finančnem okviru, večletnem finančnem okviru. Poleg tega smo prosili skladno s členom 54, da se pripravi mnenje v zvezi z poročilom, ki ga pripravlja odbor za zaposlovanje. Gre pa za izvedbeno poročilo o dejavnostih, kakšno funkcijo bo imel Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji v obdobju 2007-2014, kakšne bodo učinki. Potem pa je tu še vprašanje, kako najbolje uporabljamo rastna sredstva, kako izpolnjujemo potrebe po gotovini Janoš Levandovski in Žerar Depre bosta pripravila poročilo na to temo. Zaprosili smo tudi za javno predstavitev v zvezi z pregledom večletnega finančnega okvira. Izabel Toma je poročevalka, skupaj z Janom Olbrihtom se boste lotila te teme. Dve študiji smo tudi zaprosili in sicer študija o pregledu večletnega finančnega okvira Že prej sem povedal, kdo sta soporočevalca. Potem pa še primerjalna študija o stroških vsakega evra, ki ga uporabimo iz evropskega proračuna. Kako s temi sredstvi izvajamo evropske politike v različnih državah članicah. Poročevalca še nismo določili. Dogovorili smo se, da bomo naslovili tudi pismo o težavah, ki jih imamo z časovnico, skladno s proračunskim postopkom, ko gre za glasovanje, ko gre za obravnavanje predlogov in ko gre za spravni postopek za proračun za leto 2017. Varohinja človekovih pravic nas je prosila, če bi lahko zasedala na enem od trialogov. Isto vprašanje so dobili, vprašanje, vprašanje so dobili tudi različni drugi odbori, AFKO, KONT, LIBE in tako naprej. Zato smo predlagali varuhini, da se mi najprej uskladimo z ostalimi odbori in potem zauzamemo enoten pristop. Poleg tega smo sprejeli odločitev, da bomo povabili člane parlamenta, ki so tudi člani skupine na visoki ravni za lastna sredstva, na sejo odbora enkrat do konca leta. Poleg tega smo se strinjali s tem, kar so predlagali Startup Europe. To so učenci oziroma dijaki poslovne šole v Franciji. Oni bi se želeli udeležiti zasedanja v plenarni dvorani, ker bi s tem opravili določen del svojih obveznosti. Z odborom Libe bomo organizirali skupno sejo in sicer v zvezi s proračunskimi izzivi Ti izzivi so se pojavili predvsem zaradi imigracijskih tokov in zaradi krize, s katero se danes soočamo. Tisti od nas, ki smo sodelovali na mis v misiji na Siciliji julija, bomo imeli s tem priložnost, da podamo tudi debriefing o tej misiji. Toliko glede informacij, ki sem vam jih želel posredovati. Sedaj pa se lahko lotimo predlogov sprememb. Glasovati bomo začeli torej o predlogu proračuna za leto 2016. Še prej pa bi rad preveril, kaj se dogaja zapisniki sej 3. septembra. Se strinjate s tem zapisnikom ali kdo ugovarja? Nihče ne želi, da bi se ta zapisnik spremenil, tako da je zapisnik seje 3. septembra sprejet besedo predajam poročevalcu, ki bo tudi predstavil glasovanje in predloge sprememb. Jose Manuel Fernandez, ki je splošni poročevalec za proračun za leto 2016, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sam bi se rad zahvalil vsem političnim skupinam, vsem poročevalcem v senci. Hvala lepa vsem koordinatorjem za delo, ki smo ga opravili. Kar nekaj rešitev smo pripravili. Sprejeli smo tudi dve resoluciji, drugo meseca julija. Takrat smo zelo jasno zapisali, da je naša prednostna naloga, da beguncem ponudimo pomoč in podporo. Želimo si obravnavati migracijsko vprašanje, takrat smo to zelo jasno rekli zaposlovanje, podjetništvo, to je pomembno, to je cilj, ki ga želimo izpolniti. Hvala lepa za vso podporo, ki ste jo ponudili tekom pogajanj. Na voljo imamo nov dokument in zagotovo bo parlament enoten pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev. 1902 predloga sprememb sta bila vložena, tako da vidite, da se vsi kolegi močno zanimajo za to temo, veliko dela in truda so vložili v delo. Hvala lepa za vse predloge sprememb, ti nas sedaj vodijo v glasovanje. Mislim pa, da vsi predlogi kažejo na določeno mero doslednosti. Najlepša hvala vsem za upravljeno delo. Omogočili ste nam, da smo prišli do te točke predvsej enotni in soglasni. Hvala lepa sekretarjatu, še posebej Gijomu na moji desni. Gijom je res opravil izjemno delo na tem področju. Hvala lepa tudi vsem političnim svetovalcem. Hvala lepa tudi političnim svetovalkam, ki so sodelovali z menoj. Hvala svetovalkam iz skupine ELS. Hvala lepa pa tudi političnim svetovalcem iz ostalih političnih skupin v parlamentu opravljamo kakovostno delo. Nikoli ne bom pozabil, kako sem preživel eno nedeljo s sekretarjatom, ko smo na glas prebirali vse predloge sprememb. Moram reči, da tako sekretarjat kot tudi politične skupine s svojimi svetovalci opravljajo izjemno kakovostno delo, ki se od zunaj običajno sicer ne vidi, znotraj parlamenta pa vsi lahko potrdimo, da so res opravili izjemno delo. Hvala lepa za vaše sposobnosti, hvala za upravljeno delo in predanost. Merci. Hvala lepa, gospod splošni poročevalec. Vi ste usklajevali to čudovito delo, tako da hvala lepa. Gospod Depre, poročevalec za ostale razdelke. Zelo nakratko, gospod predsednik, Ljubše bi mi bilo, če naredim kratek uvod v posamezne razdelke, zato da ne prekinem tega čustvenega naboja, ki vlada v dvorani po tem prispevku kolega Fernandeša. Mislim, da smo vsi ganjeni. Gospa Kalvinjo, bi vi lahko v teh posebnih okoliščinah podali izjavo za to, da se lotimo glasovanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom skušala biti kratka. Skušala bom tudi zadrževati čustva na naši strani. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora, najlepša hvala za priložnost, ki mi jo ponujate, da vas nagovorim pred tem izjemno pomembnim glasovanjem. Na predhodnih sejah odbora na trialogih, v različnih razpravah je komisija imela priložnost, da predstavi svoj predlog proračuna za leto 2016. Komisija je tudi predstavila svoje mnenje glede predloga sveta. Danes bi vas zgolj želela opozoriti na posamezne dogodke, do katerih je prišlo potem, ko smo maja predstavili ta predlog. Omenila bom tudi tisto, kar je že izpostavil predsednik. Ko je konec maja komisija predstavila predlog proračuna za leto 2016, se je zgodilo kar nekaj pomembnih zadev. Evropska unija se je morala odzvati na vse te dogodke, pokazati je morala odgovornost in solidarnost. Čas gre tako hitro, da smo morda pozabili na vse skupaj, ampak prvi pomemben dogodek, ki se je zgodil v zadnjih mesecih, je bila grška kriza. Sprejeli smo kar nekaj ukrepov za to, da bi Grči pomagali v teh težkih časih. Mi smo predlagali, da se predhodno financiranje za strukturne sklade za obdobje 2014-2020 poveča in sicer 100-stotno stopno za izdatke in želeli smo, da se zgodaj sprosti 5 odstotkov sredstev iz programa za 2007-2013 gre za milijardo evrov iz proračuna iz leta 2015. Mislim, da bi lahko to odobrili znotraj prevzetih obveznosti, ne da bi pri tem spodkopali, naj to podarim, ne da bi pri tem spodkopali naš cilj, to pa je, da se neporavnana sredstva za kohezijsko politiko držijo nekje pod pragom 20 milijard. Sicer bo manjši vpliv tudi na proračun za leto 2016 in v predlogu proračuna smo to upoštevali, v vsakem primeru pa vam bomo podali aktualizirane podatke glede plačil, tako kot smo se o tem dogovorili. Naslednji sestanek s tem v zvezi bo potekal 19. oktobra. Takoj po poletnih počitnicah je udarila mlečna kriza. To je bil drugi dogodek, na katerega smo se morali odzvati, ker je vplival na proračun. Komisija je predlagala svežen ukrepo za mlečni sektor, vključno z določbo o posredovanju mlečnih proizvodov beguncev v svežnju v višini 500 milijonov. Je morda to šlo mimo neopaženo. Mi smo želeli uporabiti mleko in mlečne proizvode tudi za prehrano tistih, ki hrano najbolj potrebujejo. V spremenjenem predlogu številka dve bomo to omenili, to bomo predstavili do sredine oktobra. Predlagamo pa tudi ukrepe za podaljšanje scheme za sadje in zelenjavo, glede na to, da je Rusija podaljšala svoj embargo. Želimo nam reč zagotoviti više prihodke v kmetijskem sektorju. Tretja kriza je še vedno z nami in bo verjetno z nami še kar nekaj časa, verjetno dolgo časa. Gre za begunsko krizo. To je kriza brez primere, ki izvaja tudi pritisk na proračun Evropske unije, ki je brez primere. Parlament je v svojih smernicah to dobro napovedal in predvidel kot prednostno nalogo. Rekli ste, da bi v razdelku številka 3 varnostna razsežnost morali to upoštevati. Potem pa še razdelek 4, zunanje politični instrumenti, tudi tu bi morali to upoštevati. Predlog proračuna za leto 2016 že predvideva 273 milijonov dodatnih sredstev za plačila poleg programskega okvira za begunce, vendar potrebujemo dodatne ukrepe za odziv na begunsko krizo. Komisija je sprejela kar nekaj ukrepov, najavila je tudi več svežnjev, zadnjega smo objavili prejšnji teden. Ti ukrepi vključujejo izvajanje mehanizma za preseljevanje oseb, ki nujno potrebujejo mednarodno zaščito. Svet je prejšnji teden ta predlog tudi potrdil. Podroben proračunski vpliv bo omenjen v spremenjenem predlogu številka 2. Komisija pa je prejšnji teden objavila sporočilo, v katerem je že objavila, kakšen bo splošni vpliv na proračun za leto 2016. 780 milijonov evrov za preseljevanje, 600 milijonov za nujno financiranje azila in tako naprej, povečane zmogljivosti za Frontex, EASO in Europol. Poleg tega bomo predvsej okrepili tudi humanitarno pomoč v okviru zunanje politike. Nekateri predlogi sprememb, ki ste jih prejeli v vašem odboru, že upoštevajo ta dodatna sredstva, ki se omenjajo v tem svežnju. Mi podporo Evropskega parlamenta s tem v zvezi pozdravljamo. Predsednik Artvi je že omenil, da obstajajo tudi ukrepi, ki jih moramo začeti izvajati, če še nismo v letu 2015. Izredne razmere od nas zahtevajo, da sprejmemo ukrepe čim hitreje. V sredo bo zato komisija predstavila spremenjeni predlog proračuna, zato ker želimo vključiti tudi prevzete obveznosti preko AMIFA in sklada za notranjo varnost, potem glede vseh treh agencij, ki sem jih prej omenila, znesek bo 800 milijonov evrov. To so dodatne prevzete obveznosti. Naš namen je, da pripravimo svežen ki bi ga lahko obravnavali ločeno od predloga proračuna za leto 2016. Komisija predlaga dveletno obdobje, spremenjen predlog proračuna za leto 2015 pa bi lahko obravnavali preko obeh institucij sveta in parlamenta preko pospešenega postopka. Želimo si, da bi ta predlog čim hitreje sprejeli, zato da bi sredstvo lahko spustili in jih poslali tistim, ki jih najbolj potrebujejo v najkrajšem možnem času. In ta del ne bi smel biti del spravnih pogajanj o predlogu proračuna za leto 2016. Če povzamem, maja smo predlagali predlog proračuna, ki se nam je zdel odgovoren, upoštevali smo prevzete obveznosti in plačila, od takrat smo dosegli sporazum glede EFSI-ja, mislim, da je bi morali spoštovati prevzete obveznosti. Mislim pa, da moramo podati tudi jasen proračunski odgovor glede na to, s kakšno krizo se soočamo. Mislim, da ravnamo zelo odgovorno. V razdelku 3 nimamo več manevrskega prostora, zato v največji možni meri želimo izkoristiti fleksibilnost, ki nam jo ponuja večletni finančni okvir. Sočasno pa moramo spoštovati tudi proračunsko disciplino. Z vsakim uloženim evrom moramo iztržiti maksimum vidim, da je tudi za Evropski parlament to ključna prednostna naloga. Naj nakratko podam še par pripomp glede parlamentovih predlogov sprememb glede proračuna. Z veseljem ugotavljamo, da je veliko predlogov sprememb, ki ste jih uložili, več kot tisoč namenjenih temu, da se povečajo prevzete obveznosti in plačila, glede na to, kar je predlagala komisija za leto 2016. Se pravi, da smo preobrnili trend krčenja, ki ga je želel upeljati svet. Parlament predlaga precejšnja povečanja, ki presegajo predlog komisije za leto 2016. Najprej razdelek 1a. Zadevni odbor in kar nekaj političnih skupin želi, da se prevzete obveznosti za sklad za povezovanje Evrope in obzorje 2020 dvignajo na raven, preden je bil sprejet sporazum o EFSI-ju. Ne bom na dolgo in široko razlagala, kako komisija gleda na te programe, kako ti programi prispevajo k trem EM za poslovanje podjetja in podjetništvo, pri razdelkih 1 in 1a bi morali izkoristiti instrument fleksibilnosti. Komisija v svojem pristopu predlaga, da se uporabi celoten fleksibilnostni instrument za razdelek 3, zato da se soočimo z izzivom, ki ga predstavlja migracija. S tem bomo zelo jasno tudi podarili, da moramo dati posameznim sredstvom, ki jih imamo na voljo, prednost. Želimo si, da bi za zaposlovanje mladih povečali sredstva za leto 2016. Mi se sicer načeloma strinjamo s tem, da bi pobudo za zaposlovanje mladih podaljšali. V tem trenutku pa se mi zdi, da bi bilo prezgodaj vnašati kakršne koli dodatne prevzete obveznosti. Programe bomo izvajali do leta 2018. Na terenu se bodo programi še naprej izvajali. Prišlo je do precejšnjega frontloadinga, predhodno financiranje v višini ene milijarde, to se zagotovo spomnite, smo prav tako ponudili, vse to smo celoti izplačali. Zato se nam zdi, da je stopnjo izvajanja moč še povečati, v obdobju 2016-2008 se bo še povečala. Mislim, da v tem trenutku res ni nobene nujne potrebe potem, da se prevzete obveznosti za zaposlovanje mladih v letu 2016 kakorkoli povečajo. Še par sklepnih besed o podpori, da naj bi prevzete obveznosti dvignili v nasprotju s tem, kar je predlagal svet sredi oktobra se bomo o tem pogovarjali, upoštevamo tudi predloge parlamenta, hvala lepa poročevalcu gospodu Fernandešu, ker je predlagal, da se prevzete obveznosti za administracijo in administrativno podporo povečajo, kar pa zateva decentralizirane agencije. Imeli smo razpravo o tem pred nekaj tedni, veste, kakšen je pristop komisije na tem področju. Naj pa povdarim naslednje. Ko gre za tista področja, ki so nova prednostna področja ali ko gre za nove naloge, ki smo dodelili agencijam, zlasti na področju migracij, tu se nam zdi, da bi vsa dodatna sredstva morali ločiti od prevzete obveznosti, da se bodo sredstva dodeljena agencijam znižala za 5 odstotkov. Ko gre za Frontex, EASO, Europol in tako naprej, Menimo, da bi te agencije morali znatno okrepiti in to ne bi smeli šteti v to mejo petih odstotkov. Čez nekaj tednov vam bomo tudi poslali pismo o izvršljivosti, verjetno ste s tem seznanjeni. Ocenili bomo, ali so predlogi sveta in parlamenta izvedljivi in izvršljivi. Veselim se tudi razprave v sredo ko bo komisarka podpredsednica Georgijeva tudi dobila priložnost, da bolj podrobno predstavi spremenjen predlog proračuna. Mislim, da bi to lahko bil zelo dober primer tega, kako institucije sodelujejo, kako lahko najdejo rešitve za nujne primere, kot je emigracijska kriza, tudi na zelo hiter način. Hvala lepa. Merci, hvala lepa, gospa. Hvala lepa za to izjavo. Zagotovo sta oba poročevalca slišala pohvale, ki ste jih izrekli in to cenita. Na glasovanju v odboru in tudi na plenarnem zasedanju bo še govora o tem. Spravni postopek bo z tega vidika izjemno pomemben, glede na to, da se stanje precej spreminja bo verjetno treba še kakšno stvar kje prilagoditi in se o tem dogovoriti. Ampak kot ste sami povedali, se bomo pač sestali, našli rešitve, najti jih bo treba hitro. Ukvarjati se bomo morali z migracijsko krizo in ta od nas zahteva, da ne mudoma sprejmemo konkretne ukrepe. Omenili ste pet odstotkov za toliko naj bi znižali sredstva agencijam, ampak rekli ste, da okrepitev agencij s finančnimi sredstvi ne bo sopadala z zniženjem petih odstotkov. Gospod Zoge. Äh, Hvala, se opravičujem, ker morda nekoliko zavlačujem postopek. To, kar je dejala komisija, gre za roko v roki tudi s predlogi komisije in eh, to bo potrebno še intenzivno prediskutirati in ovrednotiti. Ampak, oprostite, ko ste dejali, da bomo na ta način pokazali, da so evropske institucije sposobne hitro ukrepati, bi vas prosil, da se pogledate sporočilo komisije iz prejšnjega tedna. Države članice, pa tudi komisija, očitno vendarle spreminjajo uh, usmeritev. Upravičeno je zapisano, da eh, se je situacija svetovnega programa za hrano spremenila na ta način, da se zdaj prosi države članice, da sredstva iz leta 2014 eh, čim prej nakažejo. In če pogledamo preglednice, ki jih je, imamo vsi na voljo, vidimo, da je povprečje držav članic, ampak tudi Evropska komisija eh, na dan eh, konec septembra ostala daleč od zavez, ki smo jih sprejeli za svetovno organizacijo za hrano, oziroma za svetovni program za hrano. Na koncu leta potem vidimo, da sredstva nesorazmerno porastejo, ampak del drame, tudi begunskega vala, je povezan s tem, da so razmere v begunskih taboriščih, pa tudi drugot, postale bistveno, bistveno slabše. Tudi zato, ker mednarodni programi nimajo več dovolj sredstev za to, da uspešno, kolikor toliko uspešno obvladujejo razmere. In zato je to ne le poziv državam članicam, ampak tudi Evropski komisiji. Kajti Če pogledamo številke iz leta 2014, vidimo, da je do konca septembra 47 odstotkov manj sredstev na voljo za program za hrano kot eh, lansko leto. In eh, tudi številke niso primerljive, ker eh, se je dramatičnost razmer bistveno poslabšala. Torej, tudi evropske institucije in naši postopki nimajo ustreznih mehanizmov za to, da se dovolj hitro odzivamo na krize. In mislim, gospod predsednik, da ko bomo rešili ta pročinski postopek, bo tudi to tematika, s katero se bo potrebno intenzivno pokvarjati. Enako velja potem tudi za ugotovitev. E, vi sami tu pišete, da nam manjka 4 milijarde evrov za to, da bi pokrili potrebe za humanitarno pomoč v uh, sirski krizi za leto 2015. In zato zdaj predlagate, da države članice in Evropska unija vsaj sprejmejo zavezo, da bodo zagotovile in pokrile vsaj polovico tega zneska. Ampak to so številke za leto 2015. In tu smo še daleč od potreb za leto 2016. Tako da z tega mesta lahko res samo pozovem k temu, da smo kar se da dosledni in te številke zopet kažejo, da je vse skupaj v nasprotju s tem, kar Evropski svet izpostavlja kot eh, nujno, namreč da je potrebna vsaj milijarda evrov sredstev. Tako da tu predlagam, da poiščemo konkretne predloge in da skupaj s svetom naredimo pravi korak v pravo smer, kaj ti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 et que nous puissions reprendre. Mislim, da je tu zelo pomembno, da se izpostavi to, kar ste dejali, kajti če ne bomo takoj odgovorili na zahteve v, in na potrebe v taboriščih v Libanonu, v Turčiji in drugod, bodo stvari postale zelo, zelo zapletene, kajti. Uh, število žrtev bo samo naraščalo. Tako da lahko samo upamo, da bodo končno šefi vlad in eh, držav uvideli posledice teh razmer in da bodo vendarle končno naredili korak stran od eh, tega občutka popolne nemoči, s katerim se soočajo tudi naši sodržavljani. Tako, mislim, da zdaj lahko preidemo na glasovanje. nedvomno bo potrebno tudi poemensko glasovanje, tako da predlagam, da najprej opravimo preskus glasovalnega sistema. Upam, da imate vsi s seboj glasovalne kartice. Glasovanje torej je odprto. Mislim, da ste vsi uspeli glasovati, ni težav s karticami. No, dobro, potem eh, verjetno ne boste presenečeni, da ne bom glasoval, ker je očitno en glas preveč in eh, mislim, da je ključno, da je predsednik neutralen. Glasoval bi lahko le, če bi bilo predstavnikov moje skupine manj kot eh, potrebno. Torej, kaj storim, da, da umaknem svoj glas? 35 mislim, da je upravičenih do glasovanja, tako da očitno težav z glasovanjem sistemom ni. Tako, zdaj pa najprej oddelek 3, administrativne, administrativne izdatki. Naj povem, da moramo tu zdaj glasovati o kompromisih, ki bodo predmet glasovanja v kosu. Prav tako bi bila izražena želja po glasovanju o določenih amandmajih posebej, tako da najprej bomo glasovali o tej skupini amandmajev, potem pa bomo glasovali ločeno o amandmajih, kot je bilo to predvideno in če bodo izglasovani, bodo imeli primat na resebino kompromisov. Če se strinjate, torej najprej glasujemo o prvem kompromisu, oddelek 3, poglave 1 do 4, administrativne in raziskovalne eh, izdatki, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Potem drugi blok amandmajev, poglavje 5, oddelek 3, to je za. Hvala, proti. Vzdržani. Vzdržani. tudi ta drugi kompromis je potrjen. Zdaj pa prehajamo na ločna glasovanja. A3 nič 1 nič 3 A3 nič 3 nič 1 To je amandma gospe Gresle. Kdo je za? Hvala, proti? Vzdržani? Vzdržani? sprejeto. xx nič 1 nič 2 11 nič 4 in pa xx nič 1 nič 2 11. Tu imamo amandma inta 6 6 nič 2, kdo je za? Proti? Preverimo in sicer elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 19 za 16 proti. Amandma gospoda Sarva Maja, 10 nič 1 nič 5 15, ta amandmaj brezpremeten zaradi kompromisnega predloga. Ampak najprej imamo tu še kompromis, ki zajema amandma SD 747 pri postavki 0721 in pa amandma gospoda Sarva Maja 4360. Kdo je za? Hvala. Proti? Zdržani. sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. Potem 32 nič 1 nič 5 21, tam ima i3 5 2 9 nič za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Potem amandma pri postavki 32.1.5.23 i 3.5.2.9.1 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Potem postavka 21.1.4.4. Amandma Ferreira. Odbor za proračun 4.4.8.5. Kdo je za? proti vzdržani. Zavrnjeno. Prehajamo naprej, k opombam, nomenklatura, postavka 29 nič 1 nič 4 nič 1, amandma Ferreira, za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno, mislim da. Postavka 19.0.1.4.1. Gonzales Penjas. Za. Proti. Stržani. Zavrnjeno. Postavka 16.0.3.0.2.4. Moody Howitt. Kdo je za? Proti. Proti. Preverimo, prosim, poimensko glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Postavka A3, nič ena, nič ena, S, nič dve, nič dve, amandma Gresle, kdo je za? Za. proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 31.1 oziroma postavka 31.1.7.1, Zuber, kdo je za, proti, vzdržani, nezavrnjeno. Postavka xx.1, amadma GUE 74.13, kdo je za, proti, vzdržani, nezavrnjeno. proti, vzdržani, sprejeto. Rezerve 32, nič 1, nič 5, 23, amen ima zelenih, 77, 40, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Postavka 30, nič 1, 13, nič 1. Amandma 43.10, gospe Greslek, da je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Postavka 24.01.07, A3.01.01. Amandma gospe Gresle, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Eh nous en avons terminé pour euh, les dépenses administratives de la section. Tako, s tem smo zaključili administrativne izdatke za oddelek 3 in zdaj prehajamo na agencije. Torej, pri agencijah. Isto kot prej, najprej bomo glasovali o teh skupinah amandmajev, tako imenih blokih kompromisnih amandmajev, potem pa se bomo lotili posamečnih amandmajev. Torej, prvi blok. Tu naj bi potrdili predlog proračuna, kdo je za, proti, zdržani. kompromisni predlog je potrjen. Potem drugi blok amendmajev. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. In še tretji blok amendmajev. Za. Proti. Proti. Nisem videl vseh rok, tako da prosim, preverimo elektronsko. Glasujte. Konec glasovanja. Se upravičujem, sprejeto. Tako, zdaj pa gremo na ločena glasovanja postavka 18.02.03, 18.02.03.1, gre za Frontex, kdo je za? Proti. Preverimo. Poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. 18 proti 15 za 2 vzdržana. Postavka 17 nič 30. Amandma 46-20, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 18 nič 2 nič 3. EKR 8200, kdo je za? Proti? proti vzdržani zavrnjena. Postavko 18 nič 2 nič 4, EKR 8 2 nič 7, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 33 nič 2 nič 7, EKR 8 2 nič 6, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Rezerve. Postavka 12026. Amandma Gigold 4495. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Pripombe. Postavka 040311. FEM 6009 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. Nič 4, nič 3, 12, fem 6, nič 2, 5, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 4 nič nič 2 gospe Borzan je zajed že v tem, ki smo ga izglasovali. Potem postavka nič 6 nič 2 nič 3 nič 2, amandma budget 4 1 3 6, gospod Negresko, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Postavka 12 nič 2 nič 5. Najprej amandma Ekon 6 3 nič 9, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. EPP 7538, ta je že zajet v prejšnjem, enako tudi SD 749, naslednji je ALDE 8002, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno budžet 4105 gospoda Alija, ta je bil že zajet v prejšnjem amandmaju, ampak verjetno ista usoda, tako da ne bomo glasovali. 32 nič 2 10, amandma ITRE 5 3 nič 4, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 18 nič 2 nič 3, zeleni 7718, za? gospod Tarant. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 18 nič 3 nič 2, Libe 5998, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Fem 6 nič 2 1, postavka 18 nič 3 nič 2, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno, budget 4631 je zajet v prejšnjem, postavka 33 nič 2 nič 7, fame 6 nič 3 3, ta je že zajet v glasovanju o prvem bloku amendmajev, o katerem smo že glasovali. In s tem smo tudi zaključili z agencijami. Zdaj pa poglavje 1a. Enak postopek kot prej. Najprej torej kompromisni predlogi v blokih amandmajev, potem pa bomo glasovali še o posamičnih amandmajih. Torej, prvi sklop gre za eh, vrnitev k prvotnemu predlogu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi sklop. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tretji sklop za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa ločeno glasovanje glede amandmajev. Najprej postavka nič ena, nič ena, nič štiri, dva amandmaja, guje 7, 4 na 5 in pa bač 4, 3, 8, 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Postavka nič ena, nič dve, nič ena, tu so tri amandmaji, vsi enaki, EFDD 7850, GUE 2439, kdo je za? Proti. Vzdržani. zavrnjena. Postavka nič 1, nič 4, nič 6, EFDD 7851, to je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Postavka nič 2, nič 2, nič 2, amandma GUE 7264, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. E zavrnjena postavka nič dve, nič štiri, nič dve, nič tri, guje sedem, dve, šest, sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavarjeno. Potem dva identična amandmaja, nič štiri, nič dve, šest, pet, guje sedem, štiri, ena, štiri in pa nič štiri, nič sedem, budžet štiri, štiri, dve, tri, kdo je za, proti, vzdržani oba zavrnjena. Postavka nič 4, nič 3, nič 1, nič 1, guje 7, 2, 7, 4, za, proti, zdržani, zavrnjeno. EKR 8, 2, nič 2, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Nič 4, nič 3, nič 1, nič 5, EKR 8, 2, nič 4, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Postavka nič 4, nič 3, nič 1, nič 6, amandma EFDD 7866, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno nič štiri, nič tri, nič ena, nič osem, EFDD sedem, osem, pet, tri, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Nič štiri, nič tri, nič dve, nič ena, EKR osem, dve, nič pet, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zavrnjeno. Nič 6, nič 2, nič 5, EFDD 7878, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 12, nič 2, nič 1. Dva amandma identična, EFDD 7888 in budget 4451, kdo je za? Proti. Vzdržani oba zavrnjena. 14 nič 4 nič 1, budget 4 6 nič 9, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 15 nič 2 nič 2, budget 4 6 1 5, za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Rezerve. Postavka 120203. Amandma SD 7148. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ekon 6305 je brezpredmeten, ker je bil prejšnji sprejet prav tako je brezpredmeten budžet 4494. Postavka 32050101, budžet 4111, ta je bil omaknjen. Postavka 32050102, amandma zelenih 7741, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. In budžet 4112 ta pa je umaknjena. Opombe. Postavka. Nič ena, nič dve, nič ena, budžet 439, nič. Ampak eh, o tem smo se že izrekli, ko smo glasovali v bloku sklopu amandmajev in to zavrnili. Postavka nič dve, nič ena, nič šest, nič ena. Budget 4, 1, 3, 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrneno. Postavka nič dve, nič dve, nič ena. Najprej budget 4, 3, 9, 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrneno. Budget 4, 6, 3, 8. Po delih. Prvi del. Kdo je za? proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del pa je bil umaknjen. Potem imamo dva amandmaja, ALDE 8.079 in pa budžet 4.1.7. Gre za identična amandmaja. Tu se predlaga nova dikcija. Mislim, da ni treba, da to prebiram. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma FEM 6000 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. GUE 7261. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrneno. Budget 4.3.9.3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Ekon 6.3.2.3. Za. Proti. Proti zdržani, zavrnjeno. Postavka nič dve, nič dve, nič dve. Prvi amandma GUE 7263 in tu imamo predlog nove dikcije. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverimo elektronsko žal nisem videl vseh rok. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno 22 proti 13 za. Budget 4399. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrneno. FEM 6001, kdo je za? Proti? Preverimo poimensko, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. Zavarjeno. 18 proti, 15 za, 2 vzdržana postavka nič dve, nič tri, nič ena, budžet štiri, nič šest, ena, za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Budžet štiri, nič šest, štiri, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno postavka nič dve, nič tri, nič dve, nič ena, amandma FEM 6002, kdo je za, proti, vzdržani, zavrljeno, postavka nič dve, nič štiri, FEM 6 nič nič tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto postavko nič 2, nič 4, nič 2, nič 2, fem 6004, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Postavka nič 2, nič 4, nič 2, nič 3, fem 6, nič, nič 5. Kdo je za? Proti. Preverimo, prosimo. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 proti 15 za 2 vzdržana. Postavka nič 2, nič 4, nič 3, nič 1. Budget 4, 1, 4, 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Postavka nič 4, nič 3, nič 1, nič 3 dva identična amandmaja, SD 745 in pa BD 4085. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Pri isti postavki amandma FEM e 6007. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavarjeno pri isti postavki amadma Empel 626 nič, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Postavka nič 4, nič 3, nič 1, nič 4, budžet 4, 1, 4, nič, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Budžet 4266, kdo je za? proti vzdržani. Zavarjeno. Postavka nič 3, nič 3, nič 1, nič 5, budget 4, 1, 3, 4, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sledita dva identična amadmaja, FEM 6024 in pa budget 4001, kdo je za? Proti. proti. Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno 18 proti 15 za 2 vzdržana. Postavka nič 4, nič 3, nič 1, nič 6. Empel 6, 2, 9, 7. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Postavka nič 4, nič 3, nič 2, nič 1, budžet 4, 2, 6, 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. Postavka nič 4, nič 3, nič 2, nič 3, budžet 4, 1, 3, 5, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrneno. Podjetništvo amandma MPL 6208 z ustnim amandmajem poročevalca. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Ista postavka FEM e 6008, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Postavka 060201, zeleni 7722, omaknjen. Postavka 060201, 02, tran 5611. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Postavka nič 8, budžet 4, nič 7, nič. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Postavka nič 8, nič 2, nič 1, FEM 6, nič 10. Kdo je za? Proti. vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Postavka nič 8, nič 2, nič 2, nič 2, fem 6, nič 1, 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Nič 8, nič 2, nič 2, nič 3. Budget 4, 2, 3, 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto postavka nič devet nič tri nič dve, budžet štiri ena tri osem, za, proti, vzdržani, zavarjeno. Postavka 14 nič 3 nič 1, budžet 4 1 4 2. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavarjeno. 14 nič 4 nič 1, 41, 46, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15, nič, 2, nič, 1, nič, 1, ALDE 8027, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ista postavka, FEM 6012, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. proti, vzdržani, sprejeto. Postavka 15 nič 2 nič 3, kult 5812, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 nič 3, fem 6013, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeta. 24 nič 2 nič 1, buč 41 43, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Postavka 29 nič 2 nič 1, proračun 45 86, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 nič 2 nič 1 nič 2, proračun 4050, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Postavka 32 nič 2 nič 2, odbor za proračun 4051, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. S tem smo zaključili. Z... 1a in prehajamo na 1b. Najprej ločeno glasovanje. Nič 4, nič 2, 60. Dva identična predloga sprememb. M plus 62, 43, zeleni 77, 28. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Postavkani 4 nič 62, zeleni 77, 30 in evr, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zeleni 77, 31. plus evr 2.368.104.654, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Postavka nič 3, nič 2, 62, empl 62, nič 3, plus evr 2 milijona, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Nič 4, nič 2, 64 pobude za zaposlovanje mladih, najprej kompromis poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Kompromis je sprejet. Torej, prihodni oziroma drugi predlogi sprememb na to postavko postanejo brezpredmetni. Smo pri postavki nič 4, nič 6, nič 1. Odbor za proračun 44, 47 in evro 180, 573, nič 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Ampel 62, 31 plus evro 20 milijonov. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno prihodni predlog spremembe je bil umaknjen. Nič 4, nič 6, nič 2. MPL 62, 93, odbor za proračun 44, 12 in evr milijon 60 tisoč. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 13.03.63, GUE 73.01, identičen z predlogom spremembe odbora za proračun 3.44.24, gre za približno 6 milijonov. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Postavka 13.04.60, GUE 73.02, budžet 46.06, približno 18 milijonov. Kdo je za? Proti? vzdržani. Zavrnjeno. 22.04.03.2 AFET 5035, približno 6 milijonov, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj prehajamo k rezervi. Postavka 13.03.60, predlog spremembe gospe Gresle, 43.06, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjena. Postavka 13, nič 3, 2 in 60, odbor za proračun 43, nič 7, gospa Gresle je vložila ta predlog spremembe za proti, vzdržani, zavrnjeno. 13, nič 4, 60, odbor za proračun 43 in 60, Belder, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. sedaj pa k uvodnim izjavam. Nič 4, nič 260. Eh, odbor za proračun 462, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nič 4, nič 2, 64, guje 72, 73, odbor za proračun 440, nič 7, kdo je za, proti, vzdržani bomo preverili, kaj ti nisem povsem prepričan. Glasujemo. Škotaj klub. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11 za, 23 proti, 1 vzdržan glas. Ista postavka FEM 60 nič 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odbor za proračun 42-47 BG. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Odbor za proračun 42-65. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Postavka nič 4, nič 6, nič 1. Odbor za proračun 44-47. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zavrnjeno. Postavka nič, nič, dva, nič, ena, nič, štiri, zeleni, 77, 24. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Postavka 13, nič, 360. Odbor za proračun 43, nič, 6. Gospa Gresle, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 13 nič 3 62 odbor za proračun 43 nič 7 gospe Kresle, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Postavka 13 nič 3 63 guje 73 nič 1 odbor za proračun 43 24 kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Postavka 13.03.64.01, socialisti in demokrati 78.42 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Postavka 13.04.60, guje 73.02. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Odbor za proračun 46.06 na isto postavko. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj smo zaključili z razdelkom 1b in prehajamo k razdelku 2. V skladu z postopkom, ki smo ga odobrili, bomo glasovali v dveh sklopih prvi podsklop, ko gre za posojila. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. In drugi sklop. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa ločena glasovanja o predlogih sprememb. Postavka nič 5, nič 2, nič 3, zeleni 77, 10. Kdo je za? Proti. Oprostite, ampak glasovali bomo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen 16 proti 18. Nič 5, nič 2, nič 18, GUE 72, 85. Kdo je za? Gospodin Rjada, ste za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Nič 5, nič 2, nič 8, 12, buč 44, 30, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. SND 70, 32 na isto postavko, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Postavka nič pet, nič dva, dvanajst, nič osem, SND sedemdeset triintrideset. Kdo je za? Proti? Bomo poimensko glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 11 proti 20, 2 vzdržana. Nič 5, nič 2, 13, nič 1, zeleni 77, nič 8 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Nič 5, nič 3, 11, odbor za proračun 43, 61, sarvama, kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Nič 5, nič 8, 80, zeleni, 77, 16, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Postavka ni 7, nič 1, nič 4, nič 1, guje 72, 89, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Postavka 11303, GUE 7297. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjena. In enako velja za uh, predlog spremembe Ferreira. 11303, GUE 7299. Kdo je za? Proti? Zdržani? zavrnjena. Postavka 11660, GUE 7298, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Postavka 11662, nič 1, GUE 73, nič, nič, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. 11.665, proračun 44.55. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? K rezervi? Nič 5, nič 3, nič 1, 10. Odbor za proračun 44.93. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Obrazložitve postavka nič pet nič dva nič pet devetindevetdeset a gre štiriinpetdeset triindvajset kdo je za proti vzdržani zavrnjeno nič pet nič dva dvanajst devetindevetdeset a gre štiriinpetdeset šestindvajset kdo je za proti vzdržani zavrnjeno odbor za proračun štirideset enainštirideset je identičen torej velja za enako. Sedaj pa postavka nič, pet, nič, tri, nič, ena, nič, ena, NV 61, 44, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Nič, pet, nič, tri, nič, ena, deset. Odbor za proračun 44, 93 gigolt. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno.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 in tudi naslednji je vključen. Torej prehajamo na postavko 07202. Gospod Taran, želite besedo? Se upravičujem, gospod eh, predsednik. Ampak imel sem občutek, da je bil predlog spremembe NV 164 in 40 sprejet, no, nezavrnjen. Ali pa sem uh, slišal napačno različico v tolmačenju, ali bi lahko to preverili? Ta je bil zavrnjen. Želite preveriti? Ja. Ne? Ne, zavrnjen je bil. Preverimo. Alors, un contrôle. Torej, preverimo. Glasujemo. O čem pa glasujemo? gre za to, da ne podpiramo bikoborb za smrtnim izidom. In v 1644. Konec glasovanja. Sprejeto. 16 za, 15 proti. 3 vzdržani. Se opravičujem tega nisem opazil. Bien, on a dit que à la ligne 070201 c'est couvert par le. Odbor za proračun 4959, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 67 nič 3, Agri 54 25, to je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Gospod Sarvama želi, da preverimo še predlog spremembe 44.93, nič 5, nič 3, nič 1, 10 na isti strani. Torej bomo preverili še ta predlog spremembe poimensko glasovanje. Glasujemo. 44.93 odbor za proračun gre za postavko nič 5, nič 3, nič 1, 10. nič pet, nič tri, nič ena, deset. Predlog spremembe odbora za proračun 44-93. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 15 proti 20.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 разделком 2. Sur la rubrique 3. Разделек 3. Vamo nadaljevali? Zaključiti moramo ob 18.30, ampak malce bomo podaljšali in zaključili z razdelkom 3. Se strinjamo? Torej, razdelek 3. Tri sklope imamo, ki izhajajo iz kompromisa. Prvi sklop. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejeto. In še tretji sklop za proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa k ločenim glasovanjem, ki jih kompromisi ne pokrivajo. Postavka 17.04.01, odbor za proračun 46.24. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. NV 61, 24, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Postavko 18, nič 1, nič 6, nič 1, proračun 45, nič 2, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 nič 2 nič 1 nič 1, proračun 45 nič 1, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Postavko 18 nič 2 nič 1 nič 2, proračun 44 99, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Postavko 18 nič 2 nič 1 nič 3, proračun 46 27, kdo je za? Proti? vzdržani. Zavrnjeno. 18, nič, 2, nič, 1, nič, 4, guje, 73, 18, proračun 44, 96, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 18, nič, 2, nič, 8, proračun 43, 32, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 18 nič 3 nič 3. Odbor za proračun 642. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe je zavrnjen. Postavko 18 nič 2 nič 1 nič 4. S in D. 70 46. Za. Proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 11 za in 2 vzdržana. Sedaj pa um, 18, nič 3, nič 1, nič 1, nič 2, nič 3, nič 4 in nič 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Evropa za državljane 18.04.01, 18.04.01.02, AFKO 65.60, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Naslednji predlog spremembe je s tem brez predmeta. Proračunska postavka nič 9, nič 5, nič 5, kult 58, nič 7, kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. 15 nič 4 nič 1 kult 58 43 kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Postavka 16 nič 3 nič 1 nič 2 a v koš 65 50 kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Postavka 16.03.04, odbor za proračun 30.40, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 17.03.01, ALDE 80.75, z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Besedilo imate, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Postavka 17401, odbor za proračun 4148 BZ. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Postavka 17402, GUE 7325, BUČ 4625. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Postavka 17.04.03, buď 40.60, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zdi se mi, da je predlog spremembe zavrnjen, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. prejeto. 18 proti 17. Se upravičujem. 17 nič 4 nič 4, guje 73 27, buč 46 26. Identična sta. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Postavka 18 nič 2 nič 1 nič 1, fem 60 14 za. Proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 za, 11 proti, 2 vzdržano. ista postavka, dva identična predloga sprejem, GUE 7316 in BUČ 45 nič nič, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Oziroma zavrnjena. 18 nič 2 nič 1 nič 2, BUČ 44 97, kdo je za? Proti? Vzdržani. Predstavljam bez zavrnjen. Buď 4057, kdo je za? Proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog sprejembe je sprejet. 20 za 14 proti 1 vzdržanje. Ista postavka GUE 7317 GUE za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bar za proračun 4498 GUE za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Postavka 18 nič 3 nič 1 nič 1 pri predlog spremembe FEM 6041 GUE za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. Guje, 73.19 in pač 43.13 sta identična. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 18.03.01.02. Predlog spremembe 45 nič 4 odbora za proračun. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Postavka 18 nič 4 nič 1. Buč 41 15. Gospoda Bögeja z usnim predlogom spremembe. Besedilo imate. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno sprejeto. Postavka 33, nič 2, nič 1, buč 45, 97, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Fem 63, guje 74, nič 7, buč 45, 96 so identični. O njih bomo glasovali skupaj, kdo je za? Proti? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 15 za. Postavka 33, nič 2, nič 2, FEM 60, 42, kdo je za? Proti. vzdržani. Zavrnjeno. Postavka 33 nič 3 nič 1. Fem 60, 26 in buč 40 nič 3 sta identična. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Tako, dragi kolegi. kar dobro smo napredovali. Mislim, da lahko s tem za danes zaključimo. In z glasovanjem bomo nadaljevali jutri zjutraj. In sicer z razdelkom 4. Želi še kdo besedo? Ne. Potem je seja prekinjena do jutri zjutraj do devetih torej jutri zjutraj ob devetih v tej dvorani. Bon,